Good morning, everyone. Let's start our meet- Dobro jutro bomo začeli. Kot prvo, dnevni red za današnji sestanek. Če nihče ne nasprotuje, smo potrdili predlagani dnevni red. Lepo pozdravljeni na tem skupnem odboru Invia pa Econa. Tu gre za, eh, tretji sveženj za transno gospodarstvo, taksonomija. Imamo še druga dva svežnja o razkritih in pa o zgornjih pregovih. Ti dve pogajanja še vedno potekata. In prvi trilogi so potekali prejšnji teden v Strasburu. Prvi sestanek poročevalcev v esenci je bil tudi prejšnji teden glede taksonomije. In mislim, da so poročevalce in pa poročevalce v esenci odlično sodelujejo. Tako mislim, da bomo lahko prišli do dobrega odločnega stališča parlamenta na to temo. Sedaj imamo na, na voljo samo eno uro. ki po temu enviju glasujemo takoj po naši razpravi. Zato upam, da bomo res končali do desetih. Sedaj pa dajem besedo obema soporočevalcema. Vsak ima na voljo 6 minut. Najprej je gospa Pitikanen, ona je pačevalka za Envy. No, tukaj imamo manjšo zmedo, ker imamo pač dva um, posameznika, pa kakorkoli že, vi ste vrsti gospa Pitikanen. Hvala lepa. Najprej bi se sopročevalcu iHautu in pa vsem pročevalcem v Senci zahvalila za odlično sodelovanje. Vsi ste marsikaj naredili eh, pri tem poročilu, pa tudi pri prejšnjem poročilu na lasno pobudo glede zgornjih maja ter tudi glede razkriti. To je širši svežen, ki se nanaša na vzdržno financiranje. Tukaj imamo trajnostne kazalnike in pa Eh, doslednost v računovodskih izkazih. Prav tako je pomembno tudi skrbni odzor in pa širša slika zakonodaje na tem področju. Doslednost je tukaj pomembna, medsebojna povezanost vseh teh eh, dosejev. Če nite doslednosti, potem pač pošiljamo poročila, sporočila kar počes po vseh sektorjih in ta sporočila so preveč razpršena politične skupine. V obih odborih ste se, so se dogovorili, da bomo ohranili to doslednost in pa medsebojno povezanost med eh, poročili. To sem želel takoj podariti. Tako boste tudi vedeli, na kaj smo se sredotočili pri spremembah teh poročil. Spremenili smo področje uporabe. Sedaj nismo opredelili samo tistega, kar je zeleno, ampak smo šli širše in to je spremljivo v vseh teh poročilih. Če boš samo predeljeval to, kar je zeleno, potem je težava v tem, da se lahko pojavijo oska grla. Prav tako je um, težko vedno opredeliti, kaj so najhujše kršitve. In še gradbeništvo in pa drugi sektori včasih niso najbolje opredeljeni in potem je težko ugotoviti, kaj je okolju prijazno in kaj ne. Težko je reči, kaj točno je zeleno in kaj ne. In kaj so zelene naložbe in kaj ne. Vsem akterjem na finančnih trgih želim posredovati enotno sporočilo o tem, kakšen je učinek različnih industrijskih panok na okolje. In to potem velja za vse glavne okoljske vedike. To gre za porabo virov, gre za učinek na biotsko raznovrstnost, na rabo tal, prav tako gre tudi za poraba vode ter pa podnebne spremembe na splošno. Potem pa moramo tudi ustrezno spremljati um, stanje področja okolja. To je nekakšno okoljsko računovodstvo, če lahko tako rečem. Prav tako je treba tudi spremljati, kaj počnejo različne gospodarske družbe v sektorju. In še nekaj, kar je tukaj pomembno pri poročilu, kakšno področje uporabe bomo eh, zajeli. Torej, želimo zajeti vse akterje na finančnih in gospodarskih trgih, ehm, ne pa samo nekaterih eh, sektorov. Posojilo dajalci so sedaj vključeni in o tem smo govorili pri vseh treh poročilih. Na začetku smo se osredotočili samo na potrebne spremembe, sedaj smo šli širše. Zakaj? Naprimer, bioenergija je lahko trajnostna izbira, ampak eh, poglejmo si naprimer palmovo olje. Kaj se je tukaj potem zgodilo? Če pogledate samo podnebni učinek, potem lahko rečete, ok, ja, to je dobra naložba, ampak če pa pogledate stvari širše, torej kaj to pomeni še za druge vidike okolja, naprimer biotsko raznovrstnost ali pa za trajnostno rabo gozdov. Potem pa je stvar precej drugačna, potem pa je slika precej bolj negativna. Potem kazalniki za socialno področje in pa za upravljanje. No. Kako to opredeliti, kako to obravnavati, je pač politična odločitev. ta zakonska roditev se nanaša na države članice. Ti države na koncu to izvajo. In kaj smo tukaj v predlogu še spremenili? Želimo močnejši nadzor tudi na ravni celotne Evropske unije. Zato je treba ukrepiti EU agencije. Potrebujemo um, več oblastil za te agencije, kajti ne moreš imeti različnih predpisov po različnih državah članicah, kajti veste, če učinek na okolje je takšen v eni državi, potem to velja za vse države. Um, prav tako treba tudi poštevati vidik notranjega trga. Potrebujemo enake pogoje za vse. Taksonomija je tudi ključen dejavnik. Tukaj opredeljujemo podlage za kazalnike, treba poštivati določene okoljske vplive. Tukaj smo napravili nekaj sprememb, nič eh, drastičnega nasplošno, ko gre za celotno vsebino, ampak eh, pri biotski raznovrstnosti, naprimer, smo napravili nekaj sprememb, potem je treba tudi preveriti še odnose vsebine, med obstoječo zakonodajo, uh, eh, naprimer LULUCF, je en primer in pa trenutni predpisi sedaj. Uh, tukaj ne želimo spremljati obstoječe zakonodaje ali pa zahtev iz LULUCF. Dolgo časa smo se pogovarjali o teh eh, dokumentih na različnih področjih, zato tega ne bomo sedaj spremenili kar čez noč. Skratka, obstoječa zakonodaja moramo poštivati tudi pri novi zakonodaji. To so glavne točke, ki želim predstaviti. Kar nekaj pozitivnih predlogov sprememb imamo pred seboj. In sedaj, kot je predsednica dejala, se pogajamo o kompromisih in upam, da bo naš pristop čim bolj vključujoč. Hvala. Hvala lepa, gospod Bas Eichhout. Hvala lepa, predsednica. Bom kratek, kaj ti mm, sopračovaka Sirpa Petikanen je izpostavila veliko pomembnih točk. Naj še enkrat podarim. Okoli 500 predlogov sprememb imamo pri tem dosjeju. Iz dveh glavnih odborov so ti predlogi. No, to je dokaj skromna številka. Včasih smo imeli več predlogov sprememb pri nekaterih drugih dosjejih. Na splošno mislim, da lahko rečemo, da glavne politične skupine so obrale podoben pristop eh, in tudi midva sopračevalca eh, greva v isti smeri. Sveda, kot je kolikica že dejala, v Strasburu je potekal prvi sestanek pračevalcev v Senci, kjer smo imeli prvo izmenjavo mnen v različnih temah. Odprli smo nekatere vprašanja in mislim, da je jasno, o čem moramo še dodatno govoriti. Glavne točke so področje uporabe uredbe, soopračevalca sta jasno povedala, da če bomo opredelili to, kar je trajnostno, potem moramo tudi opredeliti to, kar ni trajnostno. In eh, tudi s proučevalci v senci se pogovarjamo o tem. Mislim, da bomo šli um, v smer teh opredelitev, ampak kako to storiti, pa je še odprto vprašanje. Potem naprej, drugi predlogi sprememb. Taksonomijo želimo razširiti tudi na socialno razšestnost in tukaj mislim, da se v glavnem vsi strinjamo, ampak do katere mere, kako daleč bomo šli, to je pa drugo vprašanje in mislim, da o tem moramo še dodatno govoriti. Tukaj upam, da bomo dosegli dober rezultat in potem ta predlog moramo vezati tudi na druge obstoječe dokumente uh, v okviru trajnostnih naložb. Ne želimo podvajati našega dela, prav tako želimo dokumente medsebojno uskladiti na področju trajnostnega financiranja in naložb. Torej, o tem bomo še govorili, nasplošno pa lahko rečem, da bomo prišli do dobrih kompromisov, vsaj tako pričakujemo in mislim, da bomo imeli koristne razprave, tako da bomo pripravljeni tudi na glasovanje poznaje in celoten parlament bo pripravljen na zaključitev tega doseja še pred volitvami. Hvala. Hvala lepa obema za predstavitvi se tebe pročevalci v senci. Uh, eh, se bo na fej. Tanto mi faccia ringrazio. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala poročevalcem eh, Pieti Kajnen in Aikautu, ki sta izpostavila pomen tega dosjeja in tudi za eh, njuno poglobljeno analizo amandmajev, ki smo jih uložili in to mi danes omogoča uh, kratek nastop. V pri glasovanju v odboru februarja, mislim, da bomo opravili dobro delo, pripravili realen predlog za plenom, mislim pa, da moramo biti tudi zelo, zelo ambiciozni. In eh, če pogledamo osnutek in pa amandmaje, ki so pred nami, mislim, da imamo vsekakor priložnost, da pripravimo odlično besedilo. Skupina socialistov se vsekakor zavira, da je potrebno evropski gospodarski sistem narediti, kar se da trajnosten. In pomembno je, da olajšamo pretok eh, finančnih sredstev v smer trajnostnih eh, dejavnosti, da bomo lahko bistveno prispevali k boju proti podnebnim spremembam, eh, ampak da poskrbimo tudi za učinkovit model rasti, ki temeli na izkoriščanju virov. Naše izhodišče ni točka nič, mislim, da lahko izhajamo iz resolucije o trajnostnih financah in tudi nedavno iz poročil sprejetih na področju razkriti in pa primerjalnih vrednosti. Naj izpostavim nekaj ključnih amandmajev, ki sem jih uložila sama skupaj s kolegi iz skupine. Če je naš izziv ta, da zagotovimo prehod, ki bo kar se da vključujoč, potem, kar zadeva učinek v smislu trajnosti pomembno upoštevati celovito gospodarsko dejavnost, eh, ki zahteva investicije in financiranje. Pomembno je, da zagotovimo verodostojne informacije glede trajnosti posameznih eh, dejavnosti, da lahko investitorji lahko sprejemajo informirane odločitve in da omogočimo tem dejavnostim, da se dvignejo na višjo raven trajnosti, v skladu z stopnjo tehnološkega razvoja teh posameznih panov. Če želimo narediti korak v tej smeri, je ključen element nabor kazalnikov. To je že bilo rečeno in ponavljam tudi jaz. Kazalniki sicer deloma že obstajajo in jih uporablja finančni trgi, ampak eh, jih je potrebno še nadalje razviti za poenoteno rabo na evropski ravni. Kazalniki, kot jih predlagamo, Eh, so kazalniki, ki jih bo potrebno potem eh, razviti v okviru delegiranih aktov, ki jih predvideva ta uredba. Strokovne skupine, ki jih eh, imenuje komisija, se bodo lahko ukvarjale s tem in na platformi o trajnostnem financiranju, ki je predvidena, lahko opravimo tudi posvetovanje s predstavniki proizvodnega sektorja, ki bi v polni meri sodelovali Mm, in le z njihovim sodelovanjem lahko pride do teh eh, sprememb. Pomembno je torej v polni meri sodelovati z eh, gospodarstvom, upoštevati specifiko posameznih panog in pa tudi vrednostno verigo in pa življenjski cikl posameznih eh, proizvodov. Elena Gentile, ki danes žal ni prisotna, me je prosila, da izpostavim tudi tri razsežnosti trajnosti, okoljska, Eh, socialna in eh, gospodarska. Pomembno je, da si zastavimo eh, nov cilj na tem področju, kaj ti trajnost vključuje okolje in socialno trajnost in s tem imenmajem mislim, da lahko naredimo korak ravno v to smer. Hvala. Hvala lepa. Gospa Vjuring. Draga sopračevalca, kolegi in kolegice, vem, kaj želite in načeloma se strinjam. V idealnem svetu imajo vsi um, vlagatelji dostop do vseh informacij, ampak moramo biti realistični. Razprava o podnebnih spremembah je precej čustvena, to vem, ampak prav zato smo tukaj, da nismo čustveni, ampak da smo mirni, realistični in trdni v svojih prepričanjih glede prihodnosti. Predlog komisije mislim, da je dosegel dobro ravnotežje. Ehm, tukaj imamo korenček, ehm, prav tako pa tudi orodje za prehod na trajnostno prihodnost. Vem, da um, kolegi tukaj naredi, želijo narediti čim več, ampak mora biti pa ta projekt realističen. To kot prvo glede taksonomije v praksi mislim, da bi lahko predvsem um, najprej podarili, kaj pomeni um, ne trajnostne naložbe, ampak spremljanje, screening in pa razkritje pri vsakem projektu uh, glede trajnosti in pa netrajnosti ni nekaj, kar je sorazmerno. Tega si ne želimo. Uh, potem skupna terminologija, da uh, ampak eh, ne želimo pa nesorazmernega upravnega bremena. To pa ne. In še nekaj. Mislim, da moramo seveda, seveda financirati tranzicijo. Um, in podpiram ta pristop celotnega življenjskega cikla in eh, lepo, da tudi vi mislite podobno. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, eh, gospod Virnek, uh, gospod Papa Demiulis. Hvala. Najprej bi se zahvalil obima soopročevalcema. Torej, gospe Petikane pa gospodu Eichhautu. Mislim, da ste opravili odlično delo. Seveda obstajajo razlike med obema, ampak poskušate sodelovati in mislim, da boste prišla do dobre skupne podlage pri tem pomembnem vprašanju. Kajti potrebujemo veliko potezno evropski okvir, Evropski parlament predstavlja evropske državljane in naša vloga ni, da oslabimo, ampak da okrepimo pozitivne elemente začetnega predloga Evropske komisije. In prav v tem duhu sem predložil predloge sprememb eh, v imenu naše skupine za, um, Levice. Želimo okrepiti okoljski in pa socialni vidik ter predvsem želimo bolje zavarovati okolje. Želimo ponuditi mehanizme, ki bodo zagotovili dobre rezultate, transparentnost in pa ustrezno pravično razporeditev naložb. Kompromisni predlogi mislim, da gredo v pravo smer. To je dobro. Moramo pa še v razpravi eh, dodatno razmisliti o tem, kako bomo brali še bolj odločen pristop v Evropskem parlamentu, kajti kot rečeno moramo zagovarjati stališče naših evropskih državljanov. Po Eurobarometru eh, vidimo, da večina evropskih državljanov želi močnejše politike glede eh, vzdržnega financiranja in pa trajnostnega okolja. To velja za vse sektore z našim predlogom sprememb želimo okrepiti nekatere pomembne razsežnosti iz dokumentov. Kot prvo, najprej moramo biti tudi kritični do samih sebe, moramo tudi omeniti negativne prakse. Torej, kje je problem? Kje je bil problem v preteklosti? Kje smo financirali napačne politike? In to z denarjem evropskih davkoplačevalcev. Vse to se moramo vprašati. Sami sebe kot prvo. Poleg tega pa moramo ukrepiti merila za trajnost in pa za taksonomijo. Določitev meril za trajnost naložbe je zelo pomemben dejavnik. Prav tako moramo tudi bolj poštevati dejavnik glede zmanjševanja razlik med bogatimi in revnimi. Ne želimo preveč ljudi, ki so na robu družbe. Naj omenim, predlog smembe 496. Želim, da oba soporočevalca bolj odprto gledata na to. In še nekaj, pri besedilu moramo upoštevati tudi to, da um, je listina telnih pravic zelo bistvena za nas kot parlament. Moramo upoštevati tudi vsa načela Združenih narodov. Uh, Levica, socialisti in zeleni smo predložili nekaj predlogov sprememb, ki gredo v podobno smer. In gospa Pitikajan, kot vem, je predvsej odprta do naših predlogov. To so predlogi, ki bodo okrepili našo skupno smer pri tem doseju. Želim še nekaj dodatnih korakov v to smer, ki jo menjam in upam, da bomo pri končni razpravi in pa tudi pri glasovanju, um, da bomo dosegli širše soglasje o tem predlogu in kot rečeno, želimo okrepiti, ne pa oslabiti prvega predloga Evropske komisije. Hvala. Uh, Kolegi, kdo želi besedo? Gospod Beres? Ja, to je že prosta razprava. Hvala. No. Uh, lepo je, da lahko še mi govorimo. Ne smo poročavci v senci. To je pomembna razprava. No, gledajte, taksonomija bo sedaj ločena od drugih eh, razprav, naprimer o kazalnikih in pa o pokojih razkritja. In to obžalujem, torej, da je to ločeno. Ampak prav pa je, da sta šla sopračevalca dlje, kot pa imamo na začetku predlog komisije, treba poštevati prožno gospodarstvo, ter pa odpadke in podobno. Eh, ja, seveda gre za tratene živil, pa tudi za druge stvari, primer za to, kako bomo ohranili biotsko raznovrstnost, to je zaključno naprimer sploh v morju, je ta biotska raznovrstnost zelo bistvena. Evropska unija mora čim prej priti do mehanizmov, ki bodo pripričali ta greenwashing, torej lažno oglaševanje prijaznosti do okolja. Želimo pripraviti dobro strategijo, ne pa, da se samo spustimo v to taksonomijo, to, kar je žela visoka skupina strokovnjakov. Eh, taksonomija res je glavna podlaga za vzdržno financiranje, ampak potrebujemo več. Potem razprava, kaj bomo vključili in kaj ne. Ta skupina na visoki ravni se je pogovarjala o tem, kako bi določili kriterije za upravljanje in pa socialne kriterije. Glejte, poglejmo si, kakšna je situacija na terenu. Vem, se tamo rumene jopiče v Franciji in to gibanje nastalo iz različnih razlogov, ampak kar je pospešilo stvari, je pa ta davek na um, goriva. In vsi vemo, da um, imamo eko davek, kar je drugače kot taksonomija, in mi smo se potem temu davku odpovedali iz istih razlogov. Uh, Eh, kot jih zdaj pogosto slišimo v razpravi. Gledajte, če ne bo poštevali socialnih dejavnikov, potem mislim, da bo to slabo za vse skupaj, potem mislim, da ne bomo uspešno zagovarjali okoljskih dejavnikov, torej moramo pogledati vse povezave. Saj ne gre samo za to, da sem tukaj socialistka in da vedno želim promovirati samo socialna vprašanja. Ne, gre za samo učinkovitost naših mehanizmov, tudi glede gospodarjanja z okoljem. Uh, Če želimo biti učinkoviti, moramo misliti na širši kontekst. Glede, tukaj ne gre samo za taksonomijo, gre tudi za druge stvari. Naprimer, recimo, eden izmed najbolj učinkovitih mehanizmov uh, glede trajnostnega financiranja je um, davek na oglik. Recimo, da je to tako. Ampak, glede, če ne bo socialnih pregoditev, potem pač ne bo šlo. Uh, In um, kot rečeno, moramo pogledati širšo sliko. Soprčevalce, prosim, da upoštevate tudi to. Pa še nekaj. Uh, prednost taksonomije je v tem, da ne bomo porabili samo um, davkov. Da, obdavčen je predvsej težaven instrument včasih. Uh, tukaj se lahko pošteje tudi druge vidike, naprimer uh, usmeritev na naložbe. In pri naložbah ima potem um, okolje in pa socijalno področje. In to je dvojec, ki mora delovati kot dvojec. Samo tako bomo, bomo dosegli rezultate na terenu. Kot rečeno, imamo skupino na visoki ravni, imamo komisijo, imamo njihove rezultate, ok, ampak potrebujemo več. Uh, kdo bo rekel, ja, gledajte, če sedaj nimamo več časa, moramo iti naprej, uh, eh, če še ne pretiravate, ampak ne, gledajte, kot rečeno, mislim, da moramo pogledati širšo sliko. Hvala. Eh, Hvala lepa, še kdo drug? Če ne potem pa prosim komisijo za predstavitev gospod Spolc. Hvala lepa. Podpiramo parlament eh, in želimo doseči čim hitrejši napredek pri tem pomenu dosejo. Hvala lepa obema sopračevalcema za to vloženo delo. Eh, pogledali smo se vse predloge sprememb, vse to vzeli na znanje, vidimo, da je parlament ambiciozen. mislim, da večina amadmajev gre v pravo smer, no želimo pa predstaviti dve glavne pripompi. Najprej eh, taksonomija. Vzdržno financiranje mora podpirati prehod na drugačno gospodarstvo, gospodarstvo, ki se ga želimo. Zato mora tudi finančni sektor ehm, torej biti koristen vzdržno financiranje um, ne smemo samo kaznovati onesnaževalce, moramo jih spodbujati k boljšemu ravnanju. In če želimo tukaj kanaliti glede. Glede Brown taxonomy, mislim, da moramo nekaj narediti. Torej, mislim, da potrebujemo stezno likvidnost in prav tako moramo tudi misliti na to, da okoljski ukrepi tudi uh, imajo socialne posledice. Uh, Zato mislim, da je prav, da se držimo bolj pozitivnega pristopa, torej želimo spodbujati, ne pa samo kaznovati, odnosno žrvalce. Pa še nekaj, sedaj smo tudi um, začeli voditi tehnično skupino, ki pripravlja um, pregledovanje zelene taksonomije. Um, tukaj delo napreduje, ampak je pa to precej zahtevno delo. Torej, če bomo nekaj naredili uh, glede um, te tako imenovane rjave taksonomije, bo to še bolj kompleksno. Uh, Potem še socialno področje, tukaj smo vzeli znanje vaše predloge. Želite upoštevati dodatne socialne cilje? Ehm, to vemo. Sveda tudi mi želimo pozitivne socialne učinke kot del splošnega trajnostnega financiranja. Akcijski načrt pokriva tudi socialno trajnost in to v kar široki meri. Prav tako smo tudi podali predlog, ki pokriva socialno vzdržnost, kar je del tudi zakodanega predloga za razkritja o tem trenutno še govorite. Prav tako smo predstavili socialne varovalke za taksonomijo, ampak trenutno uh, mislimo, da če se dodajo dodatni cilji uh, poleg taksonomije, to morda ne bo doseglo želenih rezultatov. Potem pa še socialne varovalke. Uh, tukaj smo še dodali 13. člen, to pomeni dodatne socialne varovalke. Eh, pri oblikovanju taksonomije za okoljske cilje in prav tako smo tudi zapisali nekatere predloge sprememb eh, glede tih varvalk. V svetu gremo pri razpravi podobno smer kot tukaj. Komisija je pripravljena še dodatno govoriti o tem, kako vključiti socialne varvalke v zakonodajo, tako da bomo vsi zadovoljni. Um, se veselim dodatnega dela in hvala lepa za enkrat. Hvala lepa. Sedaj pa oba. Um, ehm, Sopravčeval se gospod Eichhardt. Uh, hvala lepa. Mislim, da ta razprava spet kaže, da vemo, katere so teme, o katerih moramo razpravljati. In zelo podrobno si bomo gledali, še prav posebno socialno razsežnost, kot sem dejal, kako pripraviti kompromise, kajti namen soporočevalcev je dobiti veliko večino parlamenta za odločno stališče za pogajanja svetom. Zato bomo morali delati na socialni razsežnosti in bomo videli, kako lahko pripravimo kompromis. Potem pa tudi področje, ki ga obravnavamo. Nekatera, nekatera vprašanja bi lahko se vrnila tudi likvidnosti, ampak Moramo reči, da je to, čemu se želimo izogniti, to, da bi investitorji ne obtičali, ne nasedli, če ne bomo uredili stvari na ustrezni način, se poskudilo točno to in sedaj morajo tudi naložbeniki vedeti, kdaj eh, so nasedli svojim premoženjem. In tukaj komisija ni bila čisto jasna, zdi se, da jih skrbi samo likvidnost jutri, nas pa skrbi likvidnost naslednje leto. In mislim, da moramo upoštevati oboje. Sem pa precej pripričan, da lahko pripravimo kompromis v tej smeri, zato da bomo zagotovili, da finančnemu sektorju pomagamo, da se pravi na prihodnost. Ne samo kratko, temveč tudi bolj dolgoročno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Petikajne. Uh, hvala lepa za vaše pripombe, hvala lepa tudi komisiji za konstruktivne predloge in za delo v celotnem procesu osebno mislim, da bi to lahko bilo stališče, v smeri katerega gremo, da bi torej naložbeniki lahko potem sami izbirali na mesto, da ustvarjamo črno ali rjavo taksonomijo samo po sebi. Ko potem to ne bi prineslo prineslo nikomor, bomo videli, kako nam bo to uspelo pri končnem rezultatu. Kar se tiče socialnih vprašanj, pa mislim, da moramo to vključiti na nek način. Strinjam se s prvanš beres okoljskih izbir. Ne smemo sprejeti na račun ljudi socialnih razmer. Tega ne bodo sprejeli, tako da moramo to nekako zajeti in bomo videli, kako potem naprej. Morda torej, še nimamo socialne taksonomije podobnega pristopa, ampak skušamo nekaj pripraviti, nekakšen kompromis. Hvala lepa za vaše pripombe. Veselim se ustvarjalnega sodelovanja. Uh, Hvala lepa za dobro razpravo glede predlogov sprememb. Glasovanje. Po 20. februarja spet bo to sestanek, skupni sestanek od dveh odborov marca pa bo to na plenarnem zasedanju. Tako da še naprej uspešno delo in tako zaključujemo z našim sestankom obeh odborov. Sedaj pa vabim vse v določene dvorane za nadaljni del programa.